gospod predsedujoči se reanuda la sesión prosim če zasedete svoja mesta da nadaljujemo z zasedanjem Zapisnik včerajšnjega sestanka oziroma seje ste dobili, če nima nihče nič proti, ga bomo tudi sprejeli in potrdili. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o skupni varnostni in obramni politiki v povezavi s finančno krizo in eh, izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, gospe Ashton, in potem poročilo gospoda Liseka o vplivu finančne krize na obrambne sektorje. Kot sem rekel, je to skupna razprava in najprej dajem besedo Lady Ashton. Hvala, gospod predsedujoči. Na začetku bi se želela zahvaliti tudi gospodu Liseku za njegovo poročilo. Sinoči, ko sva se srečala, sem mu povedala, da prihajam iz Evropske agencije za obrambo, ki se tudi zahvaljuje za delo, ki ga je poročevalec Lisek opravil. Gospod predsedujoči, o SVZP letos ne moremo razpravljati, ne da bi omenjali finančno krizo, ki je vodila do eh, zniževanja obramnih proračunov po vsej Evropski uniji. Zaradi tega je prišlo do združevanja in eh, delitve skupnih eh, vojaških zmogljivosti, prišlo pa je tudi do krčenja kadrovske sestave pri različnih misijah in operacijah SVZP. Vendar zahteva eh, v Evropski uniji je, da moramo narediti več in bolje. Eh, zlasti glede na različne zapletene grožnje, ki smo jim danes izpostavljeni, naprimer eh, nekatere krize, potem internetni kriminal in tako naprej. Če hočemo za finančna sredstva, ta finančna sredstva čim bolje izkoristiti, potrebujemo učinkovite strategije, Eh, celovit pristop in eh, opremiti ustrezne zmogljivosti, kot je eh, svet 1. decembra povdaril. Seveda pa moramo združevati obrambne sredstva, skupaj načrtovati programe, izražati solidarnost pri evakuacijah državljanov EU v iz krajev, kjer so se zgodile katastrofe. Torej, bolje moramo delati za manj denarja. 1. decembra je svet eh, potrdil mojo, moj poziv, da izkoristimo vse sinergije, ki so nam na voljo. Sama sem odločena, da bo eh, služba za zunanje delovanje, komisija in vse države članice naredile vse, kar se da, da združimo sile, ne pa da med seboj konkuriramo. 1. decembra smo se dogovorili tudi, da mora Evropska unija izboljšati svoje operacije in sicer tako, da bolj jasno definiramo potrebe in da določimo jasne cilje in izhodne strategije. Evropski parlament poleg nacionalnih vlad in parlamentov igra pomembno vlogo pri zagotavljanju demokratičnega nadzora nad zunanjo varnostno in obramno politiko EU. Gospod predsedujoči, Osredotočila bi se sedaj rada na nekatere pomembne dosežke letošnjega leta. Kar zadeva strukture, vzpostavili smo službo za zunanje delovanje, ki je sedaj bolje opremljena, da bolje, hitreje in uh, učinkoviteje se odzove na krize. V januarju 2011 smo na začetku arabske spomladi se takoj odzvali in eh, smo vzpostavili poseben eh, odbor za obvladovanje kriz in krizno platformo, ki je uspešno delovala pri krizah na Vaslovno koščeni obali, Libiji in na Afriškem rogu. Pri tem smo seveda povezali vse možnosti in zmogljivosti, ki so nam na voljo. Izboljšali smo tudi zmogljivost zgodnjega opozarjanja v situacijskem centru in skupini za preprečevanje konfliktov. Skupaj z delegacijami Evropske unije na terenu. So, vse to smo naredili z uporabo obstoječih finančnih verov. Izboljšali smo fleksibilnost in učinkovitost, ne pa se eh, zanesli na bolj drage in uh, zahtevne rešitve. Sedaj uh, celovit uh, pristop uh, pretvarjamo v celovito delovanje. Vse inštrumente Evropske unije smo uh, povezali za preprečevanje konfliktov, za uh, razvoj uh, in za reševanje konfliktov. To smo zlasti na afriškem uh, rogu in v južnem sosedstvu uporabili. Nekateri pravijo, da v SVZP-ju doživljamo neko utrujenost. Vendar leto 2011 je bilo leto in je intenzivnega dela in se osredotoča na zelo celovit pristop. 30. novembra je uh, upravni odbor Evropske obrambne agencije Eh, določil konkretne zaveze držav članic in specifične projekte, eh, kjer smo zlasti eh, na primeru Libije ugotovili, kje so težave. In to je dober korak naprej, ki smo ga potrdili tudi na srečanju na vrhu NATO v Chicagu. Kot je to zapisano v poročilu gospoda Liseka, je sodelovanje nujno, ni nobene alternative za to. Sodelovanje mora postati uh, pravilo, ne pa izjema. In strižnjam se s tem, kar pravi gospod Lisek, da je združevanje in delitev skupnih zmogljivosti način za to, da okrepimo naše zmogljivosti in da se zoprstavimo morebitnim negativnim posledicam krčenja eh, proračunov za obrambo. Eh, kot vodja Evropske agencije za obrambo bom še naprej se trudila, da zagotovim boljše sodelovanje med državami članicami, da povečam tudi globalno svetovno konkurenčnost in učinkovitost naše obrambne industrije. Julija sem predstavila celovito poročilo o SVZP, kjer sem se osredotočila na hardware, torej na uh, vojaške in civilne zmogljivosti in na software, torej na to, kako načrtujemo skupne misije, kako jih vodimo in uh, ocenjujemo. Pobude držav članic, kot je Vajmarska pobuda, uh, so seveda dodale še nov zagon temu našemu delu. Vesela sem, da smo se na pragmatičen način sedaj premaknili naprej pri načrtovanju in vodenju operacij SVZP. Edini način, kako smo lahko ustrezno delovali v, eh, na afriškem rogu, je bil skupni nastop. Tukaj že imamo prve izkušnje in na podlagi teh bomo okrepili civilne in vojaške zmogljivosti. Prepričana sem, da smo dosegli veliko napredka, ko gre za sodelovanje eden z drugimi. Kar zadeva področje varnosti in obrambe, je seveda sodelovanje z NATO pomembno, bistvenega pomena. Eh, v Lizbonski pogodbi je to prvič eh, poudarjeno kot eh, Eh, sodelovanje z organizacijo, ki se imenuje NATO. Eh, to sodelovanje obeh organizacij lahko okrepi naše delo in eh, zelo dobre sodelovanje sem vzpostavila z generalnim sekretarjem NATO Rasmussenom, da bi EU in NATO vse bolj na pragmatičen način se približala eden drugemu, da bi resnično vzpostavili medorganizacijske odnose na višji ravni. Kriza v Libiji je pokazala, da je to nujno potrebno. Tukaj smo delali eh, na različnih eh, eh, kriznih območjih skupaj in tako obrambne zmogljivosti, kot tudi kadrovske združevali. Sedaj smo dosegli enkratno raven sodelovanja med NATO in EU. Združeni narodi seveda ostajajo tradicionalni partner in to partnerstvo sedaj pretvarjamo v realnost. V ta, na takšnih eh, lokacijah oziroma eh, območjih kriz, kot so uh, Afganistan, Somalija, Kosovo in Libija, smo tudi strateškim dialogom lahko bolje sodelovali. Sama sem obiskala celo vrsto partnerjev, zlasti v zvezi s strateškimi grožnjami na afriškem rogu in Libiji. Okvirni sporazum sem podpisala tudi z Združenimi državami Amerike in sicer junija letos v zvezi s sodelovanjem SVZP-ja v civilnih misijah. To uh, že delamo skupaj z američani na področjih, uh, kjer, uh, kot sta Kosovo in Afganistan. Uh, Želim tudi eh, na jugu in na vzhodu okrepiti to sodelovanje. Gospod eh, predsedujoči, sedaj pa nekaj eh, besed o prihodnosti. Še naprej moramo operacionalizirati celoviti pristop k SVZP-ju z boljšim povezovanjem preprečevanja konfliktov, posredovanja, razvojno vlogo in razreševanjem konfliktov. Moramo se zoprstaviti tudi eh, v takšnih dejavnostih, kot so boj proti organiziranemu kriminalu, trgovanje z drogami, orožjem in ljudmi. To so eh, zadeve, ki so neposredno povezane s konflikti in tudi v območju Sahela so se izkazali kot eh, prikriti vzroki za krizo. In mislimo, da je tukaj potrebna koherentna strategija. Nenehno se moramo osredotočati na četrto generacijo novih zmogljivosti. Svet je prevzel zaveze, da iščemo nove rešitve za tako imenovano fourth generation, to pomeni prave ljudi pripeljati in zmogljivosti pripeljati na prav kraj, pravo lokacijo. Tukaj moramo sistematično sodelovati, združevati svoje cilje, ne samo zaradi finančne eh, krize, temveč da smo lahko bolj učinkoviti dolgoročno gledanju. Povečati moramo tudi učinkovitost eh, misij in operacij. Evropska unija mora s pomočjo eh, misij in operacij dodati vrednost eh, na opodlagi ugotovljenih potreb, jasnih ciljev, izhodnih strategij in na podlagi ohranjanja doseženih rezultatov. Če bomo lahko obstoječe misije dobro pripeljali do konca, sem prepričana, da bomo lahko izkoristili vse možnosti, ki so na voljo tudi za prihodnje delovanje, ko gre za strateški pomen naše varnosti eh, glede na območja kot sta Sahel in Libija. Torej, kolektivno politično voljo in ambicijo eh, izvajamo s tem, da okrepimo SVZP in eh, Zlasti se moramo odzivati na finančne vidike uh, Fourth Generation projekta. Evropski parlament podpira že uh, dolga mesece to naše delovanje in zato se vam zahvaljujem. Na koncu naj se zahvaljujem za vso podporo na področju SVZP-ja, naj vam zagotovim svojo nadaljno zavezo za delo na SVZP kot integralnem in potrebnem delu evropskega delovanja oziroma delovanja na zunanjem področju Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ashton. Sedaj pa za štiri minute dajem besedo gospodu Liseku szanowny panie przewodniczący pani wysoka przedstawiciel Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, gospe in gospodje. Najlepša hvala za vaše prijazne besede, ki ste jih naklonili mojemu poročilu. Želel sem samo povdariti, da gre za rezultat skupnega dela, ne samo mojega dela, ampak dela številnih poslancev in poslank iz pododbora za varnost in obrambo. Dobro sem sodeloval tudi s poročevalci v Senci in vsem se jim zahvaljujem za to sodelovanje. Zelo sem vesel, da ste vi, gospa visoka predstavnica in tudi predstavniki sveta, pokazali poglobljeno razumevanje za težave in potrebe, in za vse, kar je vezano na skupno varnostno in obramno politiko. Vse to je za nas še vedno veliki ziv in res upam, da se zavedate, da v odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta vlada velika podpora delovanju in skupnim operacijam držav članic. Eh, in izboljševanju naše učinkovitosti na področju varnostne in obramne politike. Upam, da ste vsi slišali, kaj je dejal Robert Gates, ameriški državni sekretar za obrambo. Najprej so ga kritizirali, potem pa se je izkazalo, da številni evropski politiki in tudi evropski uradniki so se nažalost odločili, da je imel v določeni meri prav. Torej, velik izziv je pred nami, kar zadeva reformo naše skupne varnostne in obramne politike in tudi kar zadeva sodelovanje med Evropsko unijo in NATO. NATO Evropska unija se mora predvsem osredotočiti na sinergije, Eh, s katerim bomo maksimalno izkoristili proračune držav članic. Soočamo se z globalnimi eh, pojavi in kriza je dotaknila se tudi obramnega sektorja. Posod se pojavlja težna k eh, zmanjševanju proračunov in to je seveda zaskrbljujoče. Res je, da ohranjanje izdatkov za obramno, ko vada kriza, ko se pojavljajo veliki pritiski eh, socialne narave, da to ni enostavno, ampak sam sem mnenja, da tudi v takih nemirnih in težkih časih za evropske finance eh, tega proračuna ne smemo zanemariti. V svojem poročilu sem predstavil nekaj možnosti, kako optimizirati eh, izdatke kako bi lahko vire, tudi če eh, so manjše kot v preteklosti, porabili bolje in bolj učinkovito. Seveda pa je zelo res tudi to, kar je povedala eh, visoka predstavnica. Združevanje in delitev funkcij in virov je nujno potrebna. Na tak način bomo lahko zmanjšali sredstva, eh, stroške in zato moramo čim prej Eh, izbrati najbolj obetavne, najbolj strateške projekte in se osredotočiti na logistično podporo, eh, medicinsko pomoč, pomorski nadzor, zaščito pred uporabo bioloških in kemičnih orožij, zbiranje obveščevalnih podatkov, Torej, številna področja obstajajo, kjer je združevanje in delitev zmogljivosti lahko zelo uh, učinkovito. E, potrebno je spostaviti tudi vlogo Evropske obramne agencije. Ta mora ugotoviti, kako lahko najbolje usklajujemo svoje načrtovanje po Evropi. Še nekaj, česar sem se tudi dotaknil, je vprašanje tehnološkega napredka. V številnih vidikih tukaj zaostajamo omenjam problem trgov in podeljevanja pogodb na področju obrambe. O vseh teh zadevah je potrebno razmisliti in zelo me veseli, da se visoka predstavnica strinja z nami, da moramo enostavno začeti delati. Najlepša hvala, gospod Lisek. Zdaj pa v imenu odbora za industrijo in raziskave, gospod Ošenovski, za eno minuto. Poštovani predsedujoči, Spoštovana gospa podpredsednica, jaz nastopam kot uh, poročevalec iz skupine ITRE in tu gre za krčenje proračuna, programe za e, eh, obrožitveno industrijo. Tu je potrebno spostaviti eh, skupno politiko, ker drugače bi se to lahko negativno odrazilo na industrijo. E, to na vsak način moramo Eh, paziti, da ne pride do ogroženja e, eh, suverenosti posameznih držav na področju industrije. Gre za sodelovanje na različnih področjih, pri čemer je treba uporabljati nacionalne, upoštevati nacionalne interese. Tu, na vsak način je potrebno razmisljati tudi o večji konsolidaciji povpraševanja eh, pri skupnih raziskovalnih projektih in vprašanje e, glede zmogljivosti. Številnim podjetjem pomaga izvoz, ampak nekateri podjetja imajo seveda kljub temu težave. Tu bi bilo potrebno eh, več narediti, predvsem na področju civilne varnosti. Hvala lepa. Hvala, zdaj pa govorniki v imenu poslanskih skupin, v imenu Evropske ljudske stranke za dve minuti. Gospod Brok. Gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi. Gospodu Lizeku in pri pododporu za varnost bi se hotel prisrčno zahvaliti za pripravljalno delo na tem področju. Jasno je, na, za nas pomeni zunanja politika eh, uporaba preventivnih ukrepov. To je izhodiščna pozicija za politiko, ki jo vodimo. E, gre za vzpostavitev miru in za ohranitev miru. E, pametno je potrebno e, dejaniti ukrepe in izkoristiti to, kar imamo na voljo. E, Eh, glede na to, da ni dosti denarja, moramo poskrbeti za to, da eh, stvari prenesemo na evropsko raven in da so stvari čim bolj učinkovite. Na eni strani so cilji in interesi evropske eh, ravni, jih je, ki jih je potrebno natančno opredeliti. Naprimer, na področju nabave, raziskovanja, razvoja moramo sodelovati, kajti skupaj lahko naredimo več, kot če bi vsak delal sam. E, tu gre za vprašanje Evropske obramne agencije. Mnenja sem, da na področju uporabe multinacionalnih oblasti moramo nadaljevati delo in da moramo poboljšati tudi možnost intervencij, preveriti, kakšne so te možnosti. Na vsak način sem mnenja, da se moramo potruditi. Eh, tudi eh, kar zadeva eh, vojake. Moramo imeti tu skupne merila, torej ta, če pogledam eh, sedanji položaj, tu ni pravega sodelovanja. Potrebno je tudi sodelovanje med NATO in možnosti eh, civilnega upravljanja v Evropi. Jaz mislim, da je to vse v interesu naših ljudi, ljudi, ki se zavzemajo za mir, ki naj bi ga dosegli vojaki. Imate prav, potrebno je aktivna politična volja in mislim, da je potrebno to voljo tudi vzbuditi. Hvala. Hvala, zdaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospa Kopa za eno minuto. No Gospod Predsedujoči, gospa Eštonova, želela bi čestitati gospodu poročevalcu za to poročilo, ki govori o prihodnosti obramne politike v času gospodarske krize. Veliko je odprtih vprašanj. Po eni strani potrebujemo več sinergij in sodelovanja na evropski ravni, zato da ne bi tratili virov, po drugi strani pa moramo ščititi delovna mesta. Glede na gospodarske razmere bomo seveda morali biti ustvarjalni in zagotoviti, da bo naša industrija konkurenčna, kar bo v prihodnje morda eh, pomenilo še več delovnih mest. Seveda pa je potrebno najprej zagotoviti prestrukturiranje industrije in to je potrebno izvesti s kar najmanjšim vplivom na zaposlovanje. Evropska solidarnost bi nam morala omogočiti, da se bomo med seboj dopolnjevali in to je prava usmeritev za napredno politiko na področju obrambe. Najlepša hvala, gospa Kopa. Zdaj pa v imenu skupine Alde, gospa Nikolaj, za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči visoka predstavnica. Ta današnja razprava o poročilu Lisek je zelo pomembna razprava za prihodnost skupne varnostne in obramne politike. Gre za poročilo, ki obravnava zelo pomembno temo in poskuša najti nove rešitve. Poleg tega pa to poročilo daje priložnost za večjo doslednost skupne varnostne in obramne politike. Zdaj imamo možnost, da, da to krizo spremenimo v priložnost za obramno politiko eh, in našo skupno obrambo. Ampak vendarle, proračuni za obrambo v državah eh, članicah lahko predstavljajo eh, grožnjo naši politiki, lahko pripeljajo do velikega razkoraka med ZDA in evropskimi članicami NATO. Eh, kar pomeni, da bo lahko ogrožena tudi naša zmogljivost za odzivanje. Tu so orodja, ki jih že imamo. Evropsko obramno agencijo moramo eh, uporabljati v čim večji meri, izboljšati moramo njimo zmogljivost za odzivanje. Uh, njeno zmogljivost za politiko eh, deljenja in združevanja virov. To je edina možnost za Evropo, da bo nadgradila svoje vire in da ne bo izgubila tistih, ki jih že ima. In le na ta način bomo zagotovili interoperabilnost naših obramnih sistemov. Ampak, da bi to dosegli in mislim, da Evropa mora zgraditi skupno tehnološko in industrijsko uh, Eh, bazo in eh, da mora izkoristiti zmogljivosti, ki jih imajo nekatere države, bomo morali še naprej spodbujati eh, gospodarno vedenje pri javnih naročilih. kajti pogosto prihaja do težav tudi zaradi korupcije pri podeljevanju pogod na področju obrambe. Uh, Obstaja sicer kodeks ravnanja, vendar pa moramo tega uporabljati bistveno bolj učinkovito. Potrebno je torej tudi pogodbe podeljevati v skladu z interesi eh, evropskih davkoplačevalcev. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu zelenih za dve minuti in pol gospod Bütikofer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, drage kolegice in kolegi. Najprej bi se hotel gospodu Lizeku zahvaliti za dobro poročilo, ki dejansko, kot je že povedal Elmer Brok, skuša ugotoviti, kje je možnost, da bi v vseh kljub temu, da je v vseh nacionalnih proračunih eh, malo denarja, eh, skušali čim bolj učinkovito izrabiti vse možnosti, ki jih imamo. Eh, v konceptu pooling in sharing, o tem eh, gospod Lize govori in mislim, da je to dobro, potrebno bi bilo seveda zelo vljudno pritisniti na države članice, da to udejanjajo. Moja eh, politična skupina bo glasovala za to poročilo. E, na negativni strani imamo tudi nekatere zadeve, ki jih je treba omeniti. Na eni strani se skuša, glede na to, da v državah članicah ni dovolj finančnih sredstev, eh, kanibalizirati proračun Evropske unije za, oborožen, eh, za obrambo. Jaz mislim, da ni prav, da eh, raziskovanje na področju uh, obrambe financiramo prek uh, proračuna Evropske unije. Ni prav, da se te zadeve financirajo eh, iz eh, proračuna Evropske unije ali da eh, iz našega proračuna eh, vojaški razm prav tako financiramo. Jaz mislim, da moramo poskrbeti za to, da bi delovali čim bolj učinkovito in varčno. In tretjič, in to se mi zdi posebno omembe vredno zato, ker so Eh, poslanci eh, liberalcev eh, tu naredili prvi korak, ki se drugače vedno zauzemajo za konkurenčnost. Torej, skuša se, da dosežke, ki smo jih v okviru tega svežna že dosegli, eh, da te dosežke torej, pregledamo pri vseh eh, naročilih. Jaz mislim, da je potrebno tudi zagotoviti delovna mesta. Na vsak način bi vas hotel prositi, da na vsak način eh, postavimo določene zahteve k določenim eh, členom. Eh, to gre za zadeve, ki jih ne bi smeli vključiti v ta, to poročilo, kajti s tem samo razsipujemo denar. Hvala, gospod Pitikofer. V imenu evropskih konservativcev in, in reformistov ima sedaj besedo gospod Van Orden. Hvala, predsedajoči. Gospod Lisek je pripravil natančno in argumentirano poročilo, vendar žal so njegovi sklepi napačni. In to je problem, čež da naj gre za eh, problem eh, v Evropi, ampak mislim, da gre za problem v integraciji, večje zmogljivosti, boljše zmogljivosti, večja solidarnost v NATO. To pomeni veliko zavezo in eh, voljo, ki je ni v marsikateri državi članici. Pravi izzivi in grožnje, s katerimi se soočamo, so nekaj, kar ne bomo razrešili, če bomo samo okrepili postopke eh, za obrambno politiko, tako kot to počnemo z evrom. Gre za zelo ambiciozno in eh, nevarčno politiko. SVOP je, to kaže preteklost, bila marsikdaj nerelevantna politika. Eh, Združeni narodi je ne upoštevajo, NATO je ne upošteva in libijske izkušnje so jasno pokazale, kakšne so morebitne nevarnosti pooling in sharing koncepta, torej združevanja in delitve. Eh, to je nekaj, kar zelo radi vedno znova politike v Evropi povdarjajo tudi uh, um, AWACS, torej delovanje uh, enote NATO za nadzor v Libiji, ni, ni, da, ni bilo takšno, kot bi želeli. 31 držav se je zavezalo, da bodo sodelovali, samo polovica jih je dejansko potem sodelovala in samo ena tretjina te polovice je potem v napadih dejansko uh, uporabila svoja sredstva. Ne vem, kako bomo na ta način resnično zagotovili. Eh, večjo učinkovitost eh, naših vojaških zmogljivosti. Gre za obupne poskuse za zagotavljanje strateške samostojnosti EU, kar je napačno. Samo naše zmogljivosti in interoperabilnost moramo eh, povezati z našim največjim vojaškim zaveznikom, to so Združene države Amerike. Hvala, gospod Van Orden. Gospod Pitikofer bi vam želel postaviti v okviru postopka z modrim kartonom vprašanje. Ga spremete? Gospod Pitikofer? Če ste tako proti zasnovi združevanja in delitev, kako je to možno uskladiti s tem, da pri NATO imajo Isto zasnovo nam reč racionalizacija imenuje oni to, torej imajo samo drugo ime, stvar je pa ista. Ha, gospod Bitikofer je povedal točno to, kar sem jaz že rekel. Če že imamo v NATO vse to, zakaj se da Evropska unija poskuša ponavljati vse te zadeve, ki že imamo v NATO, zakaj hočemo v EU ustanavljati in duplicirati, podvajati inštitucije, ki so že v NATO? Vendar NATO je medvladno uh, zavezništvo in uh, zato tam lahko nekatere države se odločijo, da ne bodo sodelovali v operaciji. Pri nas pa je drugače. Mi nimamo poolinga in sharinga, torej združevanja in delitve zmogljivosti. V NATO imajo del takšnih zmogljivosti, to je AWACS in to se je izkazalo kot neustrežno že v Libiji. Zato moramo mi biti bolj previdni. Potrebujemo solidne, zanesljive eh, zaveznike, ki, ne bo, ki nam ne bodo obrnili hrbta, ko bodo stvari postale zelo težke. To je tisto, kar potrebujemo, ne pa neko podvajanje. Hvala, gospod Van Orden. Za politično skupino GUE NGL dobi za minuto in pol besedo gospod Lüzing. Najlepša hvala. Današnja razprava poteka pred ozadjem gospodarske in finančne krize. Borijo, ljudje se borijo za svojo eksistenco in eh, pred ozadjem, da po vsem svetu umirajo ljudje, predvsem otroci, zaradi lakote. Če je treba vrčevati, je treba vrčevati predvsem pri izdatkih za oborožitev eh, obramba, to pomeni obramba proti napadom na ozemlje. Da, tu se strinjamo, tu lahko vrčujemo, ampak če se eh, razmišljam z logiko, ki jo tukaj slišimo, se pravi, da izhajam iz tega, da je potreba po obrambi zelo velika, potem vidimo, da gre tu za višjo stopno oborožitve, da bi oborožitvena industrija imela boljše možnosti. Jaz mislim, da je to scenarij, ki je preširok, torej eh, prenapet in potrebno je eh, paziti na to. Eh, mi pa Na ta način ne porabimo samo finančnih sredstev, ki bi potrebovali druge. E, v poročilo gospoda Lizeka, torej nekatere zadeve v tem poročilu so nevarnost za demokracijo. Tu gre za mehanizme, ki se jih ne da nadzorovati in meša se civilno in vojaško. Mi, Združena Evropska e, levica, smo hoteli poseči v pripravo in e, smo Eh, zahtevali, da bi eh, upoštevali tudi naše predloge. Hvala, gospa Lvesenk. V imenu skupine EFD dobi za minuto besedo gospod Terho. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mnoge evropske države krčijo svoje obrambne proračune zaradi krize. Tudi Finska je ena od takšnih držav, vendar to je zaskrbljujoče. Kajti konec koncev je naša osnovna naloga, da zagotujemo varnost in svobodo našim državljanom. Ne vem, kako bomo to naredili v prihodnosti, če bomo tako krčili ta sredstva. Istočasno pa milijarde namenjamo podpornim svežnjem za brezplodne dejavnosti v okviru naših gospodarstv. Kaj potrebujemo? Pravo moč moramo zagotoviti in to blizu Evropske unije, doma torej. Ko gre za obramno politiko, moramo uporabiti tudi ustrezne institucije. Hvala, gospod Erho. Za nevezane poslance ima sedaj eh, za eno minuto in pol gospod Lepen besedo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedajoči. Ne želim vas šokirati kot federalist, ampak mislim, da je obramna politika imanentno del nacionalnih politik. Upoštevati mora strateške potrebe, ki so različne od države do države. Če delimo te zmogljivosti, pomeni, da amputiramo suverenost držav članic. Nekatere države članice menijo, da obrambo garantira Washington z ameriškimi vojaki in opremo, drugi pa nasprotujejo uporabi metodi skupnosti pri morebitni organizaciji skupne obrambne politike. Tukaj gre, no, tretji pa menijo, da bi lahko vse težave razrešili z medvladnim sodelovanjem. S tem, da smo to področje predali gospe Ashton, smo pokazali, da predajamo oceno in uporabo naših gospodarskih zmogljivosti in politik v roke nekomu tujemu, ki nam lahko usiljuje svoje rešitve, tako kot je to bilo nekdaj v Sovjetski zvezi. To bo pomenilo, da naše vojaške sile obstan, postanejo odvečne, vsaj tako nekateri menijo. Ameriški veliki brat oziroma naši sosedje naj bi nam potem zagotavljali možnost obrambe, namesto da bi sami to delali. To je velika napaka. Neodvisne nacionalne politike, tudi na področju obrambe, so najboljši način za zagotavljanje ne samo naših nacionalnih interesov, temveč tudi za morebitno sodelovanje pri boju proti skupnim izzivom. Hvala. Ste dvignili modri karton? Hočete postaviti vprašanje gospodu Lepenu? Torej, gospodu Lepenu ne želite postaviti vprašanja? Odlično, mirno popovdne bomo danes imeli. Sedaj pa ostali govorniki. Za dve minuti dajem besedo gospodu Danžanu najprej. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odlično poročilo mojega kolege, gospoda Lizka, kaže, da obstajajo velike omejitve eh, v okviru nacionalnih in večstranskih obramnih naporov, to so finančne proračunske omejitve. Po drugi strani pa gre tudi za težavo, ki se skriva v tem, da nekateri v Evropi menijo, da nas američani še vedno lahko odbranijo od, neva od vsake nevarnosti. In to se je jasno izkazalo na primeru Libije. V, glede na mnoge omejitve in težave, resnično moramo imeti ambiciozno skupno varnostno in obramno politiko, ki bo ambiciozna in ki bo tudi eh, imela ustrezne operativne zmogljivosti. Ko gre za operativne zmogljivosti, pravite, da je tukaj potreben celovit globalni pristop, kajti Evropa ni edina, ki lahko svetovne krize razrešuje. To pomeni, da v tem uh, celovitem globalnem pristopu pa ne smemo žrtvovati nekaterih lastnih zmogljivosti in uh, obrambnih uh, uh, naporov. To ste sami ugotovili, gospa Ashton, in mislim, da je to nekaj, kar moramo bolj upoštevati v praksi. Še vedno žal obstajajo težave v zvezi z Evropsko obrambno agencijo, prav pa je, da jo imamo. Eh, zanima me, kaj, uh, Lady Ashton, menite o dejanskem delu te agencije. Ker zadeva obrambno industrijo, pa konsolidacija in podpora te industriji je potrebna. To pa ne pomeni, da jo ne bomo racionalizirali. Na ta način bomo podpirali tehnološki razvoj, uh, ki ne bo omejen samo na obrambni sektor, tudi, temveč tudi nova delovna mesta. Hvala. Hvala, gospod Anžan. Gospod Gualtieri, eno minuto. Grazie, Najlepša hvala. Predstavnica skupine S in D je že povdarjala, da podpiramo poročilo Lizek. Sedaj pa bi se želel osredotočiti na sklepe sveta, ki se mi zdijo sicer majhen, vendar pomemben korak naprej. Zlasti na določenih področjih. Vendar res na No, tveganje, da bi opustili skupno obramno politiko, k sreči ni več eh, v vsakodnevnem govoru nekaterih v Evropski uniji. Omenili ste, Lady Ashton, primer Libije, tukaj nismo bili ne vem kako uspešni, potem Sudan, Sahel in tako naprej. Tukaj smo nekatere rezultate vendarle dosegli in s finančno podporo bomo nadaljevali v tem delu sveta. Implementacija na črto je seveda pomembna, poleg tega pa mislim, da moramo tudi raziskavam nameniti in tehnološkemu razvoju nameniti nekaj finančnih sredstev. Nadaljevati moramo z zagonom, ki smo ga dosegli, tako da nobena evropska država ne bo ostala na cedilu. Hvala, sedaj pa. Gospa Nejco Itenbrok, za eno minuto. Gospa visoka predstavnica, najprej naj eh, čestitam kolegi Liseku za odlično poročilo in eh, potem naj se vam zahvalim za vašo izjavo in vaše besede ta razprava teče v bistvu o tem, kako več narediti za manj sredstev, s tem, da združujemo in izmenjujemo sredstva in bolje sodelujemo. Mislim, da moramo pri tem tudi računati na možnost, kako odpraviti najbolj eh, smrtonosno orožje, to je jedrsko orožje. Imamo celo vrsto sporazumov o nadzoru nad jedrskim orožjem, ampak ti so naenkrat niso več aktualni. Tudi Eh, odpravljanje mm, jedrske energije iz eh, obramnega sveta se je zaustavilo. In mislim, da bi na ta način lažje lahko ukrepili svoj položaj, če bi se zauzeli za denuklearizacijo eh, bližnjega vzhoda. In če bi se zauzemali za svet brez jedrskega orožja. Hvala. Naslednja je gospa Cavela. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Lady Ashton, Grčija, iz katere sama prihajam, 20 odstotkov dolga je 20 odstotkov dolga ustvarila zaradi obramne industrije. Veste, da, smo, eh, da imamo konflikt s Turčijo, Zaradi tega smo obramno industrijo pač razvijali široko potezno in to se nam sedaj delno maščuje. Če bi ponovno prišlo do konflikta s Turčijo, sprašujem, kdo bi branil meje Evropske unije, če bi resnično prišlo do takšne eh, nevarnosti. V tem primeru je treba zagotoviti ustrezno obrambo si in Grčija to tudi počenja vse čas. Ne pozabimo, da obstajajo realni, ne samo eh, abstraktni veri grožnje in nevarnosti. To se je pokazalo pri sodelovanju eh, v skupnih eh, enotah v Afganistanu, ampak ni treba iti tako daleč. Že doma imamo takšne nevarnosti. Gospod Van Orden bi vam, gospa Cavela, želel postaviti vprašanje v okviru postopka modrega kartona. Izvolite, gospod Van Orden. Nekoliko sem zmeden, da bi mi lahko pojasnili, kaj sploh govorite in mislite ko pravite, da seveda obstajajo realne grožnje in da moramo imeti ustrezno obrambo. Ampak ali se, se ne strinjate, da je NATO zavezništvo, ki zagotavlja to obrambo? Evropska unija, to, kar sedaj poskuša početi, je popolnoma nerelevantno. Se vam ne zdi, da so ZDA dober, zanesljiv zaveznik? ki bi ga, če bi se šli v Evropi obramno politiko, zamenjali z nečem, kar ni nikakor učinkovito. Gospa Zavela, 30 sekund imate za odgovor. O čem govorimo tukaj? Govorimo o skupni obramni politiki Evropske unije. To je tisto, o čemer jaz govorim. Čeprav ta pravzaprav resnično ne obstaja, kar zadeva Grčijo. 30 let je Grčija že članica Evropske unije in ko smo eh, se znašli v, eh, pred, ne, pred leti v oboroženih eh, spopadih s Turčijo, ni bil NATO tisti, ki nam je pomagal. Sami smo se morali obraniti, seveda pa nam tudi ameriška flota morala pomagati, kar se mi zdi obžalovanja vredno. Gospod Van Orden, govorim o realni obstoječi nevarnosti, s katero se soočamo. Vem, da vi k sreči nimate enakega problema kot mi v Grčiji, kar zadeva lasno varnost. Hvala. Sedaj pa gospa Dod za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči, visoka predstavnica. Danes ne bom preveč govorila o tem, kako je potrebno biti previden v težkih gospodarskih časih. Ne bom govorila o podpori NATO, ne bom govorila o tem, kako kompleksne so stvari v Evropski uniji. E, jaz pa bi se danes, visoka predsednica, osredotočila na precej omejeno točko, ki ste jo omenili v svojih uvodnih pripombah. Govorili ste o podpori podpisu okvirnega sporazuma o civilni misiji v Afganistanu in na Kosovo ZDA in o tem, eh, da ljudje že delajo na teh programih. Vsi pozdravljamo strokovno znanje, ki ga doprinašajo ti ljudje in pozdravljamo njihov pogum v težkih in eh, nevarnih okoliščinah. Tu imamo v mislih predvsem pionirsko eh, vlogo uh, policijske službe Severne Irske in drugih britanskih policistov v Iraku. Tam usposabljajo vojake in zagotavljajo zmogljivosti za ohranjanje miru in demokracije, eh, kar bo predvsem eh, pomembno po umiku naših vojaških sil. Tu gre za zelo kompleksno in nevarno delo, vendar pa je bilo to delo še težavnejše in še bolj komplicirano zaradi evropske birokracije in prosim za vaša zagotovila, da tisti, ki zdaj služijo v Afganistanu in na Kosovu, ne bodo naleteli na enake ovire pri birokratih v Bruslju. Hvala, gospod Odc. Zdaj pa gospod Galar za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz bi se najprej hotel kolegu Lizeku zahvaliti za odlično poročilo, ki je natančno upozoril na vse, vse ribire, kjer obstajajo pomankljivosti. Pravilno je rekel, skupna varnostna in obramna politika je lahko tako dobra, kot mi to dovolimo. To je drži in jaz bi si želel, da 1. decembra bi več dovolili v sklepih sveta, kar zadeva sposobnost načrtovanja, vodenja. Prepričali smo se, da operacijska centrala v Bruslu eh, ne funkcionira stalno in Meni se zdi, da to zelo škoda. Vesel sem, da v sklepih eh, sveta so se opredelili k eh, Battle Group in yes, mis, eh, da so pripravljeni dati zdaj to na voljo. Kako pa bo zdaj to eh, potekalo v prihodnje? Eh, Eh, tudi eh, združevanje in delitev zmogljivosti, to je bilo večkrat omenjeno, zdi se mi, da je to odlično, eh, ne samo zaradi tega, ker so, je malo finančnih sredstev, temveč tudi zato, da se bolj sodeluje. Vendar si postavljam vprašanje, ali Eh, te pobude, pobuda v zvezi z združevanjem in delitve zmogljivosti, dejansko lahko pripelje do tega, da zapolnimo vrzeli, ki obstajajo. In jaz se tudi sprašujem, kdaj bomo v tej zvezi končno eh, aktivirali stalno uh, strukturirano sodelovanje, uh, kot je bilo to predvideno uh, septembra 2011. Katere uh, korake poduzema služba za zunanje delovanje, da bi podprla to delovanje Evropske uh, obramne agencije? Najlepša hvala, gospod Geller. Za eno minuto pa gospod Paskov. Trenutna prizadevanja za eh, ohranitev evra prinaša posledice, ki jih moramo obravnavati. Večja proračunska disciplina terja vedno znova manjšanje naših proračunov za obrambo, kar eh, seveda vpliva tudi na našo neposredno soseščino čeprav nobeden od trenutnih izzivov ne predstavlja grožnje, pa eh, predstavljajo del eh, mešanice, ki se vtegne v prihodnje izkazati za nevarno. Evropa se odreka svojim eh, prednostim na nek način in lahko se zgodi, da bodo strateška evropska sredstva končala v napačnih rokah. Prizadevanja za reševanje evra so že spodkopala interno solidarnost odlo možnost odločanja je eh, skoncentrirana v rokah eh, peščice. To lahko spod eh, spodkoplje tudi naša prizadevanja za združevanje in delitev zmogljivosti. Podobno se dogaja v NATO, govori se že o manjšem zavezništvu in verodostojnost Evropske unije tukaj zelo trpi. Hvala. Hvala, gospod Pasku. Za eno minuto dobi besedo gospod Lamstrov. Hotel bi opr. Pozdraviti, da je naš bivši kolega Lamradidis tudi danes navzoč. Če imam kakšno prireditev v svojem volilnem okraju, se sprašujem, kdo ima več vojakov, eh, Evropska unija ali ZDA. In odgovor, ki mi ga dajo ljudje, je vedno napačen. E, pravijo, da Evropa ima več e, kot Amerika. Mi smo sicer oboroženi, ampak za njih porabimo neprimerno manj finančnih sredstev eh, kot eh, Združene države. In eh, združenje in delitev eh, zmogljivosti, to je zelo pametno. Eh, to poročilo je zelo velik prispevek eh, za politično razpravo. Zahvala kolegu Lizeku. Kar zadeva offset. Eh, Torej, mnenje iz tega poročila je vprašanje, ali je možno v Evropski, liniji, v Evropski uniji eh, nadomestiti eh, mirnice, ki jih imamo na tem področju. Jaz mislim, da je eh, situacija, slika, ki jo imamo, eh, takšna, da vedno eh, popači eh, stanje na trgu. Eh, Mi moramo eh, torej ustrezno tudi glasovati o tem in pri tem ostati. Samo en trenutek, gospod Karas. Gospod Van Orden je pokazal modri karton. Imate 30 sekund. Ja, gre bolj za določeno informacijo. Eh, Evropska unija nima nobenih vojakov, sploh nobenih vojakov. Eh, so seveda vojaki oboroženih sil naših članic, ampak Evropska unija kot taka nima nobenih oboroženih sil. Glede tega moramo biti jasni, torej gre za nekakšno lažno primerjavo z ZDA in to sploh ne deluje. Ja um Mi Vemo, da so naši tolmači odlični in torej ni bilo e, napačno prevedeno. Jaz sem rekel, čla, države članice imajo toliko vojakov in mi dajemo zelo malo finančnih sredstev za te vojake v primerjavi z eh, združenimi državami. Naprimer, e, eh, angliži in francozi sodelujejo torej, e, in mislim, da je razprava o tem izredno pomembna pravim, da je to poročilo izredno dobro. Zdaj pa za minuto in pol, gospod Karas. Gospod predsedujoči, gospa podpredsednica, dame in gospodje, obstajajo tri dejstva. Torej, prva dejstvo je, da Evropska unija je bila ostalovljena kot mirovni projekt, med, da med državami Evrope ne bo prišlo do vojnih spopadov. In ta cilj ustanovitve Evropske unije smo stoodstotno izpolnili. Drugo dejstvo. Kljub temu imamo v vseh državah članicah eh, varnostno in obrambeno politiko, kjer so države strinjajo v treh točkah. Imamo problem učinkovitosti, imamo problem regrutiranja eh, personala. Eh, In tretje dejstvo je, da nimamo skupne zunanje politike, ne učinkovite, ne verodostojne, če ne bomo imeli skupne varnostne in obrambne politike. To se pravi, da moramo narediti vse na osnovi teh treh dejstev. Skupna, ustvariti moramo skupno varnostno in obrambeno unijo. In poročilo gospoda Lizika nam kaže, po kateri poti bi morali iti, kaj lahko naredimo vse na osnovi obstoječih pogod, da bomo povečali učinkovitost, da bomo okrepili politično verodostojnost in da bomo zmanjšali eh, potrebe, če bomo delali skupaj, ker bo skupaj lahko naredimo to bolj učinkovito, kot če bi delal vsak zase sam. Hvala, gospod Karas. Zdaj pa za eno minuto, gospa Gomeš. Modra, eh, modri karton, trenutek. Obermeier, sí, tiene usted la palabra, señor. Gospod Obermeier. Hvala, gospod predsedujoči. Glede na to, da pri tej temi eh, dvigujemo eh, modre kartone, bi hotel gospoda Karasa vprašati, da mi odgovori na vprašanje. Govor je bil, da zunanja politika ne more biti učinkovita brez skupne varnostne in obramne politike. Kar zadeva njegovo eh, analizo, pa mi je manjkalo eh, pozicioniranje. Eh, gospod Karas, ali vi zdaj predlagate, da bi znotraj Evropske unije imeli skupno varnostno in obrambno politiko in ali pa predlagate, da vse države, eh, ki, ki, ker sodelujejo v NATO, eh, sodelujejo kot partneri NATO. Jaz prvič predlagam, da vsebine poročila Lizek udejanimo in da mi to podpremo in da to postane stalni sestavni del eh, eh varnostne in obramne politike. Že v Lizbonski eh, pogodbi obstajajo zato možnosti. Druga točka, predlagam, da cilje, ki smo si jih sami zastavili, eh, okrepimo, da okrepimo sodelovanje, da te stvari vzamemo resno, mi podpremo potrebujemo Evropsko varnostno in obrambno unijo, brez premembe pogodbe tega ne bo šlo, kaj pa vse, kar pa lahko v okviru tega, eh, te pogodbe naredimo, bi morali čim bolj učinkovito izvajati in to bi bila dobra osnova. Gospa Gomez, da imate pa eno minuto. Finančna kriza ima nevaren vpliv na naše nacionalne zmogljivosti na področju obrambe in s tem omejuje delovanje SVOP. Živimo v času, ko Kitajci med drugim eh, kupujejo orožje eh, in občutljivo tehnologijo, ki jo je razvila Evropa po zelo nizkih cenah. Eh, Kot opozarja dobro poročilo gospoda Liska, združevanje in delitev zmogljivosti je ključnega pomena za Evropsko unijo in za evropske države, zato da ne bi postali nepomembni eh, v obramni politiki, kot eh, nas je obtožil gospod Gates. Kaj ti, če ne bomo uh, delovali na tak način, ne bomo nikdar imeli ustrezne industrijske uh, baze, ki nam bo zagotovila zmogljivosti in niti ne bomo mogli enakopravno sodelovati z NATO in ZDA. Če bomo bolj pametno porabili svoje proračune, bomo morali najprej odpraviti eh, vso nepreglednost in korupcijo v javnem naročanju. Ravno tako je potrebno prepričati, Združeno kraljestvo in Francijo, da se odrečata zapravljanju denarja za jedrsko orožje, kajti svet se je že zdavno preusmeril v nasprotno smer. Libija je bila izgubljena priložnost za misijo SVOP. Vaša naloga je, da prepričate države članice, da ne eh, spregledajo takih priložnosti in da prevzamejo svojo odgovornost. In v parlamentu vas bomo nedvomno priprli pri takih prizadevanjih. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Finančna kriza nam je popolnoma jasno pokazala, da imamo dve možnosti. Ali eh, se bomo razšli in integracije ne bo več, ali pa bomo bolj tesno sodelovali. Eh, druga možnost je po mojem mnenju eh, možnost, ki bi morali dati prednost, kajti v globaliziranem svetu je to edina možnost, kako lahko globalno delujemo. Eh, pro, eh, oborožitveni proračun Kitajske eh, se je v zadnjem času izredno dvignil. Sočasno pa so države članice Evropske unije svoje proračune skoraj ukinile. In to je potrebno. Mi moramo združiti zmogljivosti. Operacija v Libiji nam je jasno pokazala, zakaj moramo to narediti mi se angažiramo v NATO, ampak mislim, da potrebujemo tudi čiste evropske varnostne zmogljivosti, tako da bomo lahko podvzemali eh, konkretne korake. Tu so trije elementi pomembni. Evropski semester, eh, Eh, za predelavo varnostne politike, potem oddelek za varnost v eh, raziskovalnih programih in eh, tretjič vojaški Erasmus za boljšo skupno obrambno kulturo. Ob koncu bi hotel gospodu Liseku še enkrat čestitati za odlično poročilo. Hvala lepa. Hvala gospod Preda. Gospod Mauro Nikola se na minuta. Najlepša hvala. To ni sprejemljivo, predvsem v tako zelo težkih časih, skozi katere gremo trenutno. Države članice bi morale tu dosti bolj tesno sodelovati, morale bi se truditi in povezati napore tako, da bi eh, se borile proti skupnim grožnjam, potrebujemo skupno strategijo in vsak bi moral upravičiti svojo odgovornost za zagotavljanje miru, eh, ne samo v Evropi, temveč tudi v sosedstvu. Gospodarska in finančna kriza je sočasno tudi izziv. To je verjetno priložnost, da lahko svojo varnostno in obramno politiko bolj povežemo. Mi moramo izvesti reforme eh, tako, da bi prišli do konkretnih ukrepov. Mi se strinjamo s tem, da je za to politiko združevanja in eh, skupne uporabe eh, nujno potrebno, da z njo začnemo. Ne smemo pa pozabiti Cipra, tam obstajajo še vedno vojaki, eh, ki so tam stacionirani. Cipr je prisiljen, da upošteva svojo aktualno situacijo. Tega ne smemo pozabiti. Najlepša hvala. Hvala, lepo zdrav vsem, kolegi in kolegice. Nadaljujemo. Naslednji je gospod Kelam, ki ima minuto in pol. Izvolite, gospod Kelam najlepša hvala predsedujoči gospa visoka predstavnica odlično poročilo kolega liska eh, zelo jasno odgovarja na eno vprašanje zmanjšanje obramnega sektorja kot posledica finančne krize predstavlja grožno za verodostojnost Evrope kot eh, sile v svetu, ki prispeva k stabilizaciji. Niti ne gre za zmanjšanje izdatkov, za obrambo, ampak je bolj problematično to, kako se denar porablja, kajti eh, načrtovanje po državah ostaja neusklajeno, obstajajo pomankljivosti pri zmogljivosti in prihaja do podvajanja. Potem je tu še vprašanje deleža, ki se namenja za raziskave in tehnologijo. Glavno sporočilo tega poročila je, da finančna kriza prinaša tudi priložnosti. Konec je časa izolacije nacionalnega načrtovanja in strinjam se z visoko predstavnico, ki pravi, da mednarodno sodelovanje, združevanje in delitev zmogljivosti mora postati temeljno pravilo in ne izjema pri naših vsakodnevnih dejavnostih. Želel pa bi spregovoriti tudi o kibernetski obrambi. To je območ, področje, kjer potrebujemo velik preboj. Tukaj potrebujemo drugačen način razmišljanja boljše sodelovanje, bolj kakovostno sodelovanje je tukaj ključnega pomena. In tu ne gre samo za neke pobožne želje, kaj ti kibernetske eh, grožnje se razvijajo medtem, ko mi šele začenjamo razvijati svoje obramne ukrepe. Če bi tudi na tem področju eh, bolje delili bremena, bi bili boljši, ravno tako pa tudi v Evropi potrebujemo koordinatorja za to področje. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Komocako, si nima minuto in pol, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoče. No, nobenega dvoma ni, da globoka kriza, v kateri smo se znašli, iz vaja pritisk na proračune za obrambo v državah članicah in tudi na evropsko obrambno industrijo. Vse države članice, celo tiste, ki imajo večje obrambne potrebe kot druge, naprimer Grčija zaradi svojih meja, iščejo neke razumne rešitve, rešitve po razumni ceni istočasno pa želijo tudi učinkovitost in tukaj ni eh, neke enostavne rešitve. Potrebujemo sodelovanje na področju obrambe in to sodelovanje mora biti kar najbolj učinkovito, seveda. Vendar pa ne gre Eh, samo za nekaj, s čimer bi eksperimentirali. Obramba je v osrčju vsake nacionalne države, zato moramo biti tukaj odločni in istočasno prožni. Zato podpiramo koncept združevanja in delitve zmogljivosti. Ta je dejansko nepogrešljiv. Zelo pomemben je seveda tudi operativni vidik. Dopolnjevati moramo prizadevanja en drugega, kar zadeva zmogljivosti in tudi kar zadeva izdatke v različnih državah članicah. To je za nas v Grčiji še posebej težko, ker vam vse čas nad vratom visi grožnja. Köszönjük szépen, véget érte. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca seznama govornikov in začenjamo s postopkom Catch the Eye. Na seznamu imam veliko več govornikov, kot imamo časa, zato bom dal besedo po enemu govorniku iz vsake poslanske skupine, najprej gospod Kelly. Izvolite. Najlepša hvala. No, v idealnem svetu, svetu ne bi bilo potrebe po obramnih silah, ampak svet je vsak dan bolj nevaren in zato bomo obrambo potrebovali tudi v prihodnje. Eh, ljudje imajo več svobode za potovanje, hkrati pa s tem uh, odpiramo tudi priložnosti za teroriste in druge kriminalce, da širijo svojo dejavnost. Zato moramo širše razmišljati o obrambi in se moramo zaprstavljati tudi dejavnostim teroristom in kriminalnih združb, kajti pogosto so ti vidiki med seboj povezani. Uh, naprimer pretihotapljene cigarete, ki eh, se potrošijo vsako leto v Evropi, pre, bi predstavljale precejšen delež gospodarstva in dejansko potrebujemo eh, širša pooblastila za posamezne sile, posamezne organe. Potrebno je vključiti eh, v sodelovanje tudi policiste in carinike. E, na ta način se bomo zaprstavili pravim grožnjam, ki v tem trenutku prihajajo strani eh, teroristov in kriminalnih združb. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Smolkova. V sočasnosti v čase krizi, kaj členske štati Gospod predsedujoči, eh, v krizi, ko vsi krčijo svoje proračune, je seveda manj denarja na voljo tudi za obrambo. In zato je na področju obrambe potrebno boljše sodelovanje in usklajevanje, zato da bi se eh, odpravila podvajanja pri SVP. V času vedno večjega ekstremizma in terorizma v Evropi je skupna obramna politika pomembnejša kot kadarkoli prej. Podpiram skupno obramno in varnostno politiko, pa tudi skupen in usklajen nadzor posameznih komponent obrambe. Uh, eh, naprimer, zlorabljanje pridobivanja uh, obveščevalnih podatkov. Prišlo je naprimer pri nas do primera, ko so vojaške službe zlorabile svoje pooblastila in so prisluškovali lastnim državljanom. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Bilbao je naslednja za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa Ešton, omenjali ste instrumente za boljše načrtovanje in boljša varnost na afriškem rogu. V Indijskem oceanu eh, flota, ki lovi eh, tuna, igra zelo pomembno vlogo, vendar pa so ti, ta plovila pogosto žrtev napadov eh, piratov. Eh, in tukaj je v teku operacija Atalanta, ki smo jo potrdili lani, prihaja pa do težav, ker eh, ti ljudje ne smajo na plovila seboj imati težke obrožitve za to, da bi se lahko obranili. Tega jim. Eh, afriški organi ne dovolijo. Zato vas sprašujem, gospa Eštonova, kaj ste storili, da bi izboljšali varnost naših ribiških poliv, libiških eh, plovil v Indijskem oceanu? Hvala. Gospod Tremopolos je naslednji. Eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoče. Gospa Eštonova, naslednje bi vas vprašal. V zvezi s porazumom med gospodom Papandrejom, gospodom Meklom in gospodom Sarkozijem, ta se omenja v časniku European Voice, šlo naj bi za eh, sporazum o orožju v vrednosti več milijonov. Vidim, da me gospa Eštonova sicer ne posluša, ampak ali bi lahko Eh, odgovorila in pojasnila, zakaj je prišlo do takega sporazuma v času, ko prihaja do velikih krčem proračunov za prihodnje leto. Naš obramni program se je eh, povečal za 18 odstotkov, NATO program pa za 15 odstotkov. To je res škandalozno in to bo pomenilo zelo resne posledice. prihaja do manipulacije strani določenih podjetij, nemških in drugih podjetij. E, to zadeva Grčijo in druge države. Kako se na to odziva gospa Eštonova, kako nam bo pomagala odpraviti te probleme? E, in kako bo prepričala, da ne bi zašli v še globjo krizo? Najlepša hvala, gospod Ferreira dobi besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. No, zelo zanimivo eh, je prisluhniti danes tej razpravi, kajti eh, vsi tisti, ki eh, zagovarjajo napade na evropske države, kar zadeva Eh, finance, kar zadeva varovanje socialnih eh, sistemov in tako dalje. Eh, vsi ti ljudje zdaj pravijo, da moramo nadgraditi evropske vojaške zmogljivosti in da krčanje proračunov ne sme vplivati na obrambo, da potrebujemo nov zagon za vojaško industrijo, da moramo bolje sodelovati z NATO, da imamo evropsko obramno industrijo in evropsko obrambo agencijo, da je vse to v skladu z lesbonsko pogodbo. Vse to kaže, kako nevaren je kapitalistični sistem v svoji smrtni agoniji in ravno tako to kaže, da je boj za mir nekaj, pri čemer moramo sodelovati vsi. Najlepša hvala, gospa Sinclair, da bi besedo. Hvala, predsedujoči. No, danes je naša država eh, deležna precej kritik in naj povem, da naše obramne eh, sile eh, igrajo zelo pomembno vlogo. Bila sem eh, v Afganistanu in tam eh, igrajo zelo pomembno vlogo pri zaščiti civilistov in izgradnji infrastrukture. Naši davkoplačevalci plačujejo stroške za naš kontingent tam. Tega ne plačujejo ne Nemci, ne Portugalci ali drugi. Eh, Niti vi, niti nišče drug v tej dvorani nima pravice opredeljevati teh naših oboroženih sil kot eh, sile Evropske unije. Te eh, eh vojaške sile so dožne eh, odgovarjati samo eh, Eh, njenemu veličanstvu. In če ne morete se zediniti niti glede evra, kako se boste zedinili glede kompleksnih varnostnih vprašanj? In nekaj uh, me tukaj muči. Uh, vi, gospa Ashton, uh, kot uh, nekdanja uh, političarka pri nas, zdaj govorite tukaj uh, o državah, ki imajo jedrsko orože. Uh, Eh, od eh, poslancev je govoril o nejedrski Evropi, Evropi brez jedrskega orožja. Niste, pri, niste dovolj sposobni za ta položaj. Najlepša hvala. Gospa Eštenova, kolegi in kolegice, povsem se strinjam s kolego Liskom in njegovim poročilom. Združevanje in delitev zmogljivosti je nepogrešljivo naši proračuni so enostavno premajhni, da bi eh, pokrili vse. Zato lahko eh, cilje dosežemo samo s sodelovanjem. Ravno tako lahko skupaj eh, kupimo večje število, eh, naprimer letale F-16, Eh, veliko je primerov, ko se ta sistem uporablja tudi v NATO. Naprimer, transportna letala se dajo na uporabo drugim. Obstaja tudi sporozum o pomorskem prevozu med eh, Združenim kraljestvom in Francijo. Vzpostavitev evropskega povestva je zelo dober primer tega, kako lahko optimiziramo uporabo zmogljivosti. Eh, Eh, tako da prenesemo pristojnosti na skupne strukture. Potrebno se je torej prilagoditi in uporabiti podobne modele tudi za druga področja, naprimer za transportne helikopterje, za pomorski nadzor, za letalonosilke in za letalski prevoz. Hvala. Eh, in za konec. Dobi besedo še gospod Skinner. Eno minuto imate. Gospod predsedujoči. Čestitke, poročevalcu. Ko pada evropski BDP, seveda pade tudi znesek, ki se namenja obrambi in to se bo dogajalo tudi v prihodnje. Na to je najbolje, da se kar navadimo. E, potem še zmanjšujemo proračune in s tem smo se znašli v nekakšni pasti e, in ne bomo sposobni izpolniti svojih prihodnih obveznosti na področju obrambe. E, posamezne države ne morejo tukaj delovati same. Naročanje, nova oprema, e, operacije, vse to e, moramo združiti, delovati skupaj in zagotoviti, da bo vse na voljo vsem. Kajti Evropa, ki je bila leta razcepljena zaradi razno raznih vojn, je odgovorna za to, da uskladi svojo skupno varnost. Gospod Van Orden je mnenja, da uh, je NATO enostavno na napačni poti in ne vem, kakšno vlogo imajo tukaj birokrati. Tudi sam je bil uradnik in je v Bruslu sodeloval pri številnih odločitvah tako v NATO kot uh, v Evropski komisiji. Uh, no, kolikor vem, naj bi to držalo. Ne vem, ali je vaša stran, spletna stran napačna, če ne me popravite. Uh, No, opravičujem se ostalim govornikom, ki niso prišli na vrsto, nimamo več časa, da bi obravnavali to temo. Zdaj pa dajem besedo poročevalcu, gospodu Lisku, za dve minuti. Gospod predsedujoči, poskušal bom biti čim krajši, da prihranim nekaj časa. Rad bi se zahvalil vsem za komentarje v zvezi z mojim eh, poročilom, To velja tako za pozitivne komentarje, kot za kritike. Konec koncev, nišče ni popoln. Če združimo vse te komentarje in pripombe, bi jih verjetno lahko uporabili in na podlagi njih napisali povsem novo poročilo. E, Mrsikaj, kar ste omenili, je pomembno v luči obrambe Evrope. Povsem se zavedam, da moje poročilo ne bo rešilo vseh težav. Moj edini namen pa je bil opozoriti na nekatera ključna vprašanja v kontekstu finančne krize. Želel sem eh, pogledati na krizo v luči obramnega sektorja in na tem področju najti tako grožne kot priložnosti. Veseli me, da vas večina podpira glavna sporočila mojega poročila. Ne smemo zanemarjati obrambe, to je eh, temeljno vodilo. Mar si kdo me je vprašal, komu je to poročilo namenjeno? Mislim, da glavno sporočilo tega poročila ni namenjeno gospe eh, Eštonovi. Konec koncev. Eh, vi podpirate večino naših prizadevanj. Bolj je to poročilo usmerjeno eh, proti vladam in nacionalnim parlamentom držav članic. Stopiti moramo v dialog s temi vladami eh, in se pogovoriti z njimi, ko bo poročilo sprijeto. Najlepša hvala. Lisek, gospod Lisek je tako hitro odgovoril, da smo pozabili vprašati gospoda Skinnerja, če je pripravljen odgovoriti na vprašanje gospoda Van Ordna. Gospod Van Orden, eh, hvala. Rad bi se odzval na to, kar je povedal prej gospod Skinner. Eh, zelo ponosno sem 30 let služil kot vojaški uradnik v naših obraženih silah in sem bil uh, aktiven v številnih delih sveta. Odšel sem iz vojske in šel v politiko in ko sem čakal na svoj sedež, sem eh, dejansko nekaj časa delal tudi pri Evropski komisiji, kjer sem dobil zelo zanimiv pogled v to, kako komisija deluje in to je bila zelo koristna izkušnja za to, kar počnem zdaj. Hvala. Uh, uh, Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo visoki predstavnici gospe Ashton. Izvolite. Well... Najlepša hvala, predsedujoči. No, spoštovani poslanci in poslanke, to je bila zelo zanimiva in mislim, da pomembna razprava konec koncev, tudi zato, ker v kontekstu gospodarskih razmer v katerih so tako države članice kot institucije, je ključno, da se pogovarjamo o tem, kako lahko najbolje zagotovimo, da se bomo sposobni odzvati na krize in varnostne grožne, s katerimi se soočamo, tako kot eh, posamezni narodi, kot parlamentarci, kot tudi kot institucije. In verjetno ne bo nihče eh, presenečen, da je to sestavni del razprav, ki jih redno vodim z generalnim sekretarjem Rasmussenom in da sodelujem na njihovo zahtevo tudi na zasedanjih eh, NATO, tako ko se srečujejo zunani, kot ko se srečujejo ministri za obrambo. Eh, pomembno je razumeti, kaj želimo doseči in kako se tega najbolje lotiti. In ne smemo pozabiti, Eh, v kakšnih misijah naše ljudje trenutno sodelujejo in kako te misije eh, učinkovito sodelujejo z drugimi, ki tudi delujejo na terenu, konec konca tudi z NATO-om. Naj opomnim eh, poslance, da imamo opazovalno misijo v Gruziji. Eh, to je še posledica vedenja Rusije avgusta 2008 in še vedno so tam prisotni ljudje, ki pomagajo zagotoviti eh, vzpostavitev zaupanja na mejah in ki zagotavljajo ljudem, da lahko opravljajo svoje vsakodnevne dejavnosti. Veliko več je govorilo o afriškem rogu in o neverjetnem delu, ki ga opravlja misija Atalanta. Sodelujejo v njej številne države članice, ki so pripravljene ponuditi svoje strokovno znanje, svoje ladje, svoje helikopterje. Vse to uh, vodi britanska enota, uh, to vodi admiral Poc, ki trenutno uh, vodi generalni štab in igra zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju tega, da svetovni program za hrano lahko dobavlja hrano ljudem ki dobesedno stradajo in da pomaga državam pri boju proti piranstvu na njihovih obalah. Gre za nevarnost eh, ugrabitev eh, ribičev, turistov in drugih eh, ljudi v regiji. Tukaj eh, Evropa pomembno eh, dopolnjuje to, kar tam počne NATO. Najboljši način, kako to lahko opišem, pa je, če spregovorimo o tem, kaj se dogaja na Kosovo. Evlex eh, Kosovo predstavlja tam nekakšno eh, drugo odzivno linijo. Poskušamo eh, ustaviti nasilje, kakršnemu smo bili zadnje čase priča na severu. Ko se v tam sodelujemo s kvorjem, z NATO-vimi silami, ki so tudi tam kot odzivna enota, gre za mednarodno operacijo, kajti nevarnosti in težave uh, v zvezi s tem, kar se dogaja med Kosovom in Srbijo, terjajo od nas, da zagotovimo mednarodni odziv. In države članice prostovoljno želijo tukaj eh, sodelovati na nek način, ki zagotavlja večjo učinkovitost. Eh, to je precej drugačno od tega, kar počne NATO. NATO namreč nudi eh, vojaško, mi pa policijsko podporo in v vseh teh operacijah zelo tesno sodelujemo z NATO, pogovarjamo se z njimi uh, o tem, kaj lahko storimo, da bi uh, bili čim bolj učinkoviti. Tudi v Libiji je bil NATO predvsem vojaško dejaven, uh, potreboval pa je druge sodelavce, ki bi uh, pokrili druge vidike, zagotavljanje humanitarne pomoči in tako dalje. Torej vsem tistim, ki vas skrbi podvajanje, lahko eh, zagotovim, da trdo delamo, da bi zagotovili, da do tega ne pride. Eh, odzivamo se na želje in potrebe NATO in seveda na želje in potrebe držav članic. No, mislim, da nikogar ni treba opominjati, da če pogledamo, kaj se dogaja po državah, kjer smo dejavni, da nas lahko marsikaj skrbi. Eh, srečala sem se zadnjih dni z ministri iz regije Sahela. Eh, In naš strateški in celostni odziv eh, mora se odzvati na njihove pomisleke o eh, stradanju ljudi, o možnosti tihotapljenja orožja, ampak potreben je celosten pristop, s katerim se temu eh, lahko zaprstavimo. Ravno tako moramo vedeti, da Evropska obramna agencija tesno sodeluje z NATO-om. Eh, naprimer na področju eksplozivnih teles. To je velik problem, ki vpliva ne samo na naše ljudi, ki, so, ki služijo po vsem svetu, v Afganistanu in tudi posod drugot. In če lahko najdemo nek skupen način, kako uh, ugotoviti, kje se ta eksplozivna telesa nahajajo, kdo jih je. Uh, nastavil, kdo jih je izdelal, če je mogoče to storiti, eh, lahko na tak način reši življenja povsod. Eh, torej, eh, poskrbimo, da imamo ljudi, ki imajo strežno strokovno znanje in to se mi zdi, da je učinkovita poraba časa, truda in sredstev. Strinjam se s tem, kar ste povedali kibernetske obrambi in o tem, da se je pomembno lotiti tudi tega. Eh, glede tega nas je nagovoril eh, ameriški sekretar in nas pozval k sodelovanju k, eh, z njimi, kajti kibernetski kriminal deluje preko vseh meja in veliko podjetij, ki jih to zelo zanimi, zanima, so evropska podjetja. Pogosto gre za kombinacije podjetij iz različnih držav, ki sodelujejo in zato Eh, te zadeve dejansko eh, zadevajo celotno Evropsko unijo. Še dve zadevi, s katerimi bi zaključila. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da bi morali se osredotočiti na preventivno delo, da preprečevanje konfliktov, medijacija, poraba virov za preprečevanje konfliktov in problemov, da je to ključno in s tem se v celoti strinjam. Eh, seveda pa S tem dopolnjujemo tisto delo, ki ga opravljamo na drugih področjih. Strinjam pa se tudi s tem, da moramo biti zelo ponosni na eh, ljudi, ki trenutno služijo in delujejo v našem imenu. In ko se približujemo prazničnemu času, se eh, zelo zavedam, da ljudje služijo po vsem svetu daleč od doma in zelo sem ponosna na njihovo delo in ne dvomim, da ste na nje ponosni tudi vi. In pa, če odgovorim še gospod Donc, ki mi je zastavila zelo eh, specifično vprašanje, kako zagotoviti, da bodo ljudi, ki imajo eh, zahtevno delo v Afganistanu, eh, imeli na voljo ustrezne postopke. Naj se odzovem na, eh, na to eh, in eh, je zagotovim, da delamo vse, da bi to uresničili. Hvala. Najlepša hvala, gospa podpredsednica Ashton. S tem smo končali skupno razpravo v zvezi s poročilom Krištofa Liska.